Uh, Dobar dan, kolegice in kolegi. Preden pridemo na glasovanje, vam sporočilo, pristovni organi Združenega kraljestva so obvestili parlament o izvolitvi gospoda Daniela Daltona, ki bo nadomestil preminulega Filipa Bradburna 6. januarjem 2015. V skladu s členom 7.1 akta o izvolitvi Evropskih poslancev Evropski parlament z neposrednim volitvami in po členu 4.1 poslovnika si je parlament zabeležil izvolitev gospoda Daniel Doltona z začetkom 8. Začinkom 8. januarja 2015. Po členu 3.2 poslovnika pa dokler se referenčni dokumenti ne preverijo, ali dokler se ne odloča o kakršnekoli pritožbi, bo gospod Dalton sedel v parlamentu in organih in bo užival vse pravice, ki jih ima povezane s tem, če bo podpisal izjavo, da ne prihaja do nas križja interesov, da ne zaseda položaj, ki je nezdružljiv z izvajanjem nalog poslancev Evropskega parlamenta. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Naše prvo poročilo je poročilo gospoda Ferreire. Poročevalec dobi besedo za dve minuti, prosim. Hvala lepa, predsedujoča.